glasovanje pa bo potekalo jutri. Obvestil bi vas rad, da nismo dobili nobenega nasprotovanja popravkom, ki smo jih eh, objavili.